Danes je mednarodni dan žena in dnevni red smo oblikovali tako, da obeležimo ta pomemben dogodek. Danes do povdne bomo imeli dve razpravi, ki se nanašata na situacijo žensk, potem bomo imeli nagovor visokega komisarja za begun.